V skladu z členom 231. četrtim odstavkom vam sporočam, da eh, glede napovedi, ki je bila podana včeraj zjutraj ob devetih, eh, ni bila podana zahteva eh, za glasovanje o popravku, zato je ta popravek sprejet. Hmm mačarska vlada me je obvestila o zahtevi po odzevu, odzemu parlamentarne imunitete za gospoda Belo Kovača. V skladu z devetim členom prvim odstavkom poslovnika bomo to zahtevo posveto, eh, posredovali odboru za pravne zadeve. Odbor lahko prosi mačarsko vlado.